Eh, torej predsednik Evropskega parlamenta je bil zaprošen, da poda izjavo o tsunamiju in o nesreči v Fukushimi. Potem pa bo sledila razprava eh, s tem, da bodo spregovorili predstavnik posameznih pos političnih skupin. 11. marca 2011 je Japonsko zajela trokratna, trikratna katastrofa. Najprej potres eh, devete stopnje, potem tsunami z 20 eh, metrov visokimi valovi je uničil eh, del obale in potem je naslednji dan eksplodiral eden od blokov jedrske elektrarne v Fukushimi. Prišlo je do največje jedrske katastrofe po dogodkih v Černobilu. Danes se v Evropskem parlamentu spominjamo 19 tisoč ljudi, ki je izgubilo življenje, tisočih, ki so izgubili prijatelji in svojce, več kot 340 tisoč ljudi, ki eh, so morali zbežati zaradi radiacije. Spominjamo se tistih, ki so zabidno izgubili domovino in hišo. Dostojanstvo, s katero je japonsko prebivalstvo se odzvalo na katastrofo, je ganilo ves svet. Pogum eh, brez imenih junakov v Fukushimi, ki so šli v reaktor in ki so tvegali svoje življenje, da bi preprečili še hujše. Ta pogum nas je vse ganil. Eh, narod je takoj začel z obnovo in to nas je zelo impresioniralo. Jedrska nesreča v Fukushimi je sprožila mednarodno razpravo o varnosti in o prihodnosti jedrske energije. Eh, ta kontroverza obstaja tudi v tej hiši, gospe in gospodje. Vsak mora odločiti zase, kje stoji v tej razpravi. Vendar dobro je, da ta razprava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 pa če je še tako kontroverzna in da jo vodimo v tej hiši, kajti čeprav je energetska mešen, mešanica, torej mešanica različnih energetskih virov in tudi odločitev za ali proti jedrski energiji, čeprav je to prepuščeno nacionalni pristojnosti, je torej v suverenosti nacionalnih vlad in parlamentov, je vendarle potrebno o tem razpravljati tudi na evropski ravni, kajti vsi v Evropi smo povezani z Eh, električnimi omrežji sosednjih držav. Energetske odločitve v eni državi vplivajo na življenje v drugih državah. 30 odstotkov evropske energije je iz eh, jedrske energije. Ali je ta eh, energija varna, se nas tiče vseh, medtem ko sta eh, potres in tsunami na japonskem bili tragični naravni nesreči, je največjo nesrečo pod Černobilu povzročil človek. Fukushima bi bilo možno preprečiti. To je nauk, ki ga moramo povzeti iz te nesreče, kolegice in kolegi. Ne glede na Eh, razlike v mnenjih med zagovorniki in nasprotniki jedrske energije jasno nekaj. Storiti moramo vse, da bomo zagotovili največjo možno varnost jedrskih elektrarn. V nasprotju z mnogimi, ki so tudi po tej tragediji samo razpravljali, je Evropski parlament bil tudi dejavn. Eh, pozdravljamo prizadevanja komisije EU in tudi strokovnjakov v naši hiši v lanskem letu, da bi naredili jedrsko energijo bolj varno. Sem sodijo prostovoljni stresni testi, vzdržnostni testi za 130 jedrskih elektrarn v Evropski uniji ki se izvaja v vseh državah, ki imajo jedrske elektrarne. Junija bo Evropska komisija predložila zaključno poročilo o tem. Želim ponoviti našo zahtevo. Jedrske elektrarne, ki ne Eh, zdržijo tega testa, je treba takoj odklopiti od omrežja. Ne morem si predstavljati, da je smiselno izvesti tak stresni test in če jedrska elektrarna eh, ne eh, zdrži takega testa, da bi kljub temu še naprej obratovala pozdravljam tudi poročilo o jedrskih odpadkih, ki smo ga sprejeli v lanskem letu v parlamentu. Prvič imamo pa vsej Evropi zavezujoča pravila in varnostne standarde za ravnanje z jedrskimi odpadki. Februarja so v odboru za okoljo, okolje uskladili Poročilo o energetski učinkovitosti do 2020 naj bi dosegli prihranek 20 odstotkov, da bi zagotovili bolj racionalno uporabo energije v Evropi. To bi bil velik mejnik pri doseganju naših ambicioznih ciljev za leto 2012. Iz katastrofe, ki se je zgodila v Fukushimi, ki je povzročila neizmirno trpljanje za ljudi, torej želimo povziti nauk, da moramo kljub velikim razlikam, razhajanju mnen, da imamo skupno odgovornost za največjo možno varnost jedrskih elektrarn in elektrarn. Tega se moramo zavedati predvsem mi, poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu in sprejeti moramo konkretne ukrepe, tako kot smo to storili v preteklosti in to se mora nadaljevati tudi v prihodnje. Opomin Fukushime, gospe in gospodje, je jasen. Ni vse, kar je izvedljivo, tudi odgovorno. Hvala za vašo pozornost. Sedaj pa sledi eh, razprava o govoru predsednika parlamenta. Prvi bo spregovoril za Evropsko ljudsko stranko gospod Odi. Štiri minute, prosim. Hvala, gospod, gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Včeraj ob 6.46 po strasburskem času se je pred enim letom življenje na japonskem ustavilo. In prav je, da se danes spomnimo vseh žrtev te grozljive naravne katastrofe, ki je sledila še jedrska nesreča v elektrarni Fukushima. Eh, hud potres je takrat prekinil eh, električno napajanje Eh, centrale, začelo se je delovanje generatorjev, ampak eh, slabo uro kasneje so prišli potem še visoki valovi, ki so poplavili eh, centralo Japonsko, 19 tisoč mrtvih, tsunami, potres in ta katastrofa, torej in ta tragedija v jedrski elektrarni pomenijo največjo katastrofo do sedaj na Zemlji. Hvala, da ste povedali, kako globoko razmišljamo o teh ljudeh, kako razmišljamo tudi o pogumu japonskih ljudi, o pomoči, ki so jo nudili družinam, ponesrečencem. Kajti eh, začela pa se je tudi v tem času politična debata, ki je bila obarvana z čustvi, zelo z čustvi, ki je povzročila, da v številnih državah so se odločili za takojšnje zaprtje ali postopno zaprtje jedrskih elektrarn. Seveda pa živimo v svetu, ki ima velike potrebe, ki mora iti naprej in zaradi tega se tukaj zastavljajo številne vprašanja. Ta katastrofa seveda se povezuje z drugimi katastrofami po svetu, kdo se ne spomni potresa na Haitiju, potem naftne katastrofe eh, eh, v Mehiškem zalivu in tako naprej. Gospa komisarka, hvala, da ste tukaj, hvala tudi gospodu Oettingerju, da je 11. marca po eh, katastrofi svet torej, uh, se je takoj sestav lani in takoj ocenil, kako je z varnostjo jedrskih elektrarn v Evropski uniji. Evropska, je bila, Evropska komisija je bila povabljena naj preveri, kako je z varnostjo v jedrskih elektrarnah in ta program se je začel izvajati. In danes vse države članice že izvajajo ocene in tu pričakujemo eh, ugotovitve, ki bodo predstavljene junija 2012. Naša skupina si želi, da bi razmišljali o naslednjih izboljšavah. Prvič, ko govorimo o varnosti, morajo imeti državljani Evropske unije možnost in zagotovitev, da imamo največjo varnost na svetu. Vemo, da se merila tukaj spreminjajo, da napredujejo in še naprej jih je treba stalno prilagajati in seveda zahtevati od operaterjev, da to počno. Prav tako je treba videti, kako je z upravljanjem, kako je z javnimi sveti za varnost na tem področju, kako je z transparentnostjo. Te stvari morajo biti popolnoma pregledne na nacionalni ravni. Vsi organi morajo objavljati, javno objavljati ustrezne dokumente o varnosti teh objektov. Četrtič, Ugotoviti moramo, kako je z tehničnimi merili, kar se tiče izbire krajev, kamor postavljamo jedrske elektrarne. Petič. Izboljšati moramo odzivnost v kritičnih trenutkih in tu mislim, da bi potrebovali evropsko civilno eh, zaščito. Šestič, kako je z odgovornostjo, civilno odgovornostjo operaterjev. treba je upoštevati vsa treganja, treba je upoštevati vse stroške, tudi stroške razgradnje, bodi si eh, eh, Iz, torej ne glede na vire, iz katerih prihaja ta denar. In sedmič, treba se je ukvarjati z uh, usposabljanjem ljudi na tem področju treba je seveda zagotoviti tudi ustrezne raziskovalne programe. V Evropski uniji ne bomo rešili naših problemov z energijo, z konkurenčnostjo, z socialnimi vprašanji in z eh, okoljem, če se ne bomo ukvarjali z vsemi temi zadevami, ki sem jih omenil in ki so, nujno, ki so izjemno pomembne tudi v zvezi z jedrskimi elektrarnami v svetu in seveda predvsem z njihovo varnostjo. Hvala lepa. Für die Fraktion der Bala za socialiste in demokrate, pa bo spregovorila gospa Ulskog tri minute. Tako je tolma. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. E, torej, tako velike katastrofe, kot so Fukushima, lahko zapadejo tudi v pozabo, ker spet prihaja do novih pojavov do novih dogodkov. Seveda se moramo ukvarjati tudi z drugimi krizami in tudi mediji se ukvarjajo vedno spet z novimi pojavi, z novimi dogodki. Zato pa je tem bolj pomembno, da se ob obletnici spomnimo te hude katastrofe v Fukushimi. To, kar se je zgodilo 11. marca 2011, je bila katastrofa, ki si je predtem skoraj nihče ni mogel predstavljati potres, tsunami in um, jedrska katastrofa, ki je vodila do tega, ki, kar je vodilo do tega, da je 19 tisoč ljudi izgubilo življenje in 325 tisoč jih je uh, morala zapustiti dom oziroma domovino. In kraji v okolici Fukushime so popolnoma uničeni. Tam ni več možno živeti. Ljudje so se preselili v različne druge kraje, ampak kljub temu ti kraji napre, še naprej stojijo, obstajajo vsaj v eh, spominih ljudi. Ko pa bo menil čas, eh, bo eh, zbledel tudi spomin in ne bo ostalo nič. Eh, Fukushima ni bila samo človeška tragedija, temveč eh, to je seveda poživilo tudi razpravo o jedrski energiji in najpomembnejši nauk ki ga moramo povziti iz eh, katastrofe v Fukushimi, je zelo enostavn, vendar tudi težavn nauk. Prihodnost ni v jedrski energiji. Tudi, če je česo tehnologije za jedrsko energijo, tudi če bodo tehnologije še naprej obstajale. Vendar, če se države odločijo, da eh, ne bodo uporabili jedrske energije, potem eh, je treba najti druge vire. Jedrske energije je odvisna od subvencij. In možno je, da je ta energija dražja kot obnovljivi viri energije. Tako enostavno je to, če se sprejmejo ustrezne politične odločitve. Vsaka država lahko sama odloča energetski mišanici. Politična odgovornost, politična odločitev pa je v naših rokah, na ravni Evrope, kajti mi lahko pokažemo, da je možna oskrba z energijo s pomočjo obnovljivih virov energije. Tu nas čaka velika naloga. Obnovljivi viri energije še niso ustrezno razviti, tudi še niso ustrezno široki, tako da za normalno industrijo eh, niso v zadostni miri uporabni. Ko pa nam bo to uspelo, je treba veliko investirati predvsem v razkave in razvoj, tako da bo eh, možno naprej razvijati ta energetski vir in sicer v sodelovanju med družbo in trgom. Ta razprava je potrebna danes, s tem se spominjamo tudi žrtev iz Fukushime, vendar moramo misliti tudi o prihodnosti. Najlepša hvala. Sedaj pa za uh, politično skupino liberalcev, gospa Valjan, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. V imenu skupine Alde bi želela izraziti naše sožalje za vsemi žrtvami in vsemi, ki so ostali za žrtvami tega, te katastrofe. Evropska unija bo še naprej pomagala z človeško, z človekoljubno, tehnično in drugo pomočjo Japonski, Po našem mnenju namreč eh, je bil naš odziv ustrezen, hkrati je bilo zelo pomembno, da nismo prehitro sprejeli dolgoročnih dramatičnih odločitev pod vtisom tistih dogodkov pred enim letom. Komisija je predlagala in koordinirala ter soglašala eh, o prostovoljnih stresnih testih, nekaj, kar je prav, da to rodimo in naša skupina se veseli končnega poročila, ki bo predstavljeno na Evropskem svetu junija letos. In prepričani smo, da bodo podozeti vsi potrebni koraki za to, da zagotovimo, da bodo naše jedrske elektrane ustrezno zavarovanje varne in da bodo varne tudi celo pred terorističnimi napadi. Hkrati pa seveda je treba priznati, da je nemogoče zagotoviti 100-odstotno varnost in eh, stotstotno se obraniti vseh tveganj. Zato se moramo vprašati, kakšna bo v resnici prihodnost jedrskih prizadevanj v Evropski uniji. In tu ni skupnega enovitega odgovora, kajte stvarnost je takšna, da nimamo istih, vsi istih pogledov v Evropski uniji, kar se tiče jedrske energije, tudi kar se tiče torej, energetske mešanice. V tem trenutku torej, ne moremo reči drugega kot to, da se moramo osredotočiti na varnost jedrskih objektov. Japonska katastrofa je pokazala, kako je to lahko problematično, ampak pravzaprav smo vedeli že prej, kar je pomembno tukaj, je tudi skupni energetski trg in tu moramo delati skupaj na tem, da bomo resnično prišli do ustreznih obnovljivih virov, da bo to dobro za okolje, zanesljivo, da bo oskrba zanesljiva če tudi bomo morali za nekaj časa sprejeti, da je jedrska energija pač del naše energetske mešanice, hkrati pa moramo vendarle iskati pot za drugačno prihodnost. Hvala. Hvala za zelene, pa ima besedo gospa Harms pet minut. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi kolegom in kolegicam, da smo se eh, odločili za to razpravo, za ta pogled nazaj na Japonsko pred enim letom. Mislim, da je to bilo zelo impresivno, eh, kaj se je dogajalo v številnih državah po celem svetu. Eh, Poslali smo namreč močan signal na Japonsko in žalost eh, in prizadetost uh, smo delili z japonskim narodom. Eh, tudi eno leto po tej katastrofi moramo bolj natančno pogledati. Prejšnji teden sem imela v Bruslju obiske iz Japonske in te sem namreč spoznala pred nekaj tedni na potovanju po Japonskem in v Fukushino na uh, 18 eh, eh, oseba, eh, ki je bila zraven, je bila tudi guverner Fukushime, nekdani guverner in celotna regija Fukushime je pozivala evropejce in prosila za marsikaj, kar ne smemo pozabiti. Ljudje v regiji Fukushima se čutijo ogrožene v težavni situaciji, čutijo se zapostavljene in same. Nimajo namreč občutka, da bi japonska vlada delala vse za njihovo zaščito, med drugim tudi zaradi tega, ker eh, so eh, povišali sprejemljive mejne vrednosti eh, v regiji Fukushime na raven, eh, ki velja za delavce v najbolj občutljivih delih jedrske elektrarne. To pomeni, da lahko pričakujemo eh, mnoge bolezni od raka do dednih bolezni. To se bo dogajalo v naslednjih eh, generacijah in Evropa mora spremljati te dogodke in mi moramo tudi eh, presiliti svetovno skupnost, da pomaga in ni dovolj, eh, da eh, pozivamo in ne smemo zapirati oči pred to neodgovornostjo, pred tem neodgovornim ravnanjem in Japonska vlada eh, še vedno trdi, da nadzoruje jedrsko elektrarno Fukushima eh, in slejko prej se strokovnjaki na japonskem niso dogovorili glede tega, kakšno je stanje v ruševinah Fukushime. Eh, stabilizacije še ni bilo, eh, nov potres bi lahko porušil objekt in to je lahko že naslednja katastrofa za to regijo. Mednarodna agencija za jedrsko energijo želi seveda širiti jedrsko energijo po celem svetu in mi ne smemo eh, prepuščati tej agenciji odgovornost za varnost sveta treba je upoštevati eh, zahteve prebivalcev iz Japonske, ki želijo neko mednarodno delovno skupino eh, z izkušnjami eh, teh ljudi bi morda lahko reševali življenja in stabilizirali to elektrarno. Sedaj tudi na japonskem izvajajo stresni test. 54 eh, reaktorjev imajo samo dva tečeta, posod drugot opravljajo stresni test. Inženirji to šibe, se pravi ljudje iz eh, japonske eh, jedrske srenje so mi zagotovili, da če bi pred enim, eno leto pred nesrečo v Fukushimi uh, opravili ta stresni test, potem bi Fukushima uspešno opravila ta test. Ta stresni test eh, torej ni zadosten. Trditev, da ta stresni test prinaša večjo varnost, se bo izkazala um, seveda ob naslednji katastrofi in uh, mrzlica me spreletava, če pomislim na to, da kakšna Eh, jedrska elektrarna, ki je uspešno upravila evropski test, eh, naslednje katastrofe ne bi preživela. Torej, mi imamo seveda eh, znanje, imamo izkušnje iz Černobila. To potrebujejo na japonskem, nikakor pa ne potrebujejo evropskega stresnega testa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Harms, eh, za EKR. Eh, e Poslanec eh, Karim, dve minuti, prosim. Gospod predsednik, naj začnem skupaj z vami in znova izrazim najboljše želje in seveda so žalje vsem tistim, ki jih je prizadela ta katastrofa na japonskem pred enim letom. Številni od skoraj 90 tisoč prebivalcev, ki so bili evakuirani še danes, pravzaprav ne želijo se vrniti zaradi radiacije v nekaterih krajih, ki je ponekod 25 krat uh, višja od takrat, ko so bili evakuirani. Ti dogodki na japonskem, posledice potresa, cunamija in jedrske uh, nesreče, so seveda spodbudili številna vprašanja po celem svetu, kako je za potrebo po jedrski energiji. Zelo resno moramo imati to, kar se je zgodilo v Fukushimi in jedrska varnost je in mora biti na vrhu našega zanimanja. Pomembno je to za, tako za industrijo kot za druge akterje, da ugotovimo, kako lahko izboljšamo no, obstoječe jedrske elektrarne in kako lahko gradimi, gradimo nove jedrske elektrarne. Treba je natančno, dobro, dovolj ustrezno oceniti, kako je z varnostjo in eh, se ustrezno odzvati. Fukushimska nasreča je pokazala, da, lahko dve, da se lahko zgodita hkrati dve eh, naravni nesreči in da bi, torej vemo, da bi elektrana lahko prenesla potres, ni pa prenesla tsunamija, ki je sledil potresu in prekinitve eh, električ, dotoka elektrike, ki je takrat nastal. odzivnost na nesreče takšnih razsežnosti mora biti v vse čas pod nadzorom in mora tudi v vse čas se razvijati tudi v skladu z posamičnimi lastnostmi posamičnih elektrarn. Treba se je še enkrat zahvaliti vsem ekipam, ki so se resnično trudile, hkrati pa je treba vedeti, da bi se ljudje pri tepku morali drugače ozvati. Vsi smo bili šokirani, prepričan pa sem, da je bila reakcija in da, bi mo, da mora vedno biti ustrezna, uravnotežena in seveda, da mora biti utemeljena na dejstvih. Ko pogledamo evropsko zakonodajni okvir, se moramo naučiti čim več tako iz stresnih testov kot iz fukušimske katastrofe, zato da ne bo prišla, prišlo do nas do slabih negativnih posledic tako za varnost kot za druge zadeve na področju jedrske energije. Zagotoviti moramo, da, tudi, da se bo jedrska varnost v prihodnje vse čas izboljševala v naših jedrskih elektrarnah, kajti jedrska varnost je bistvena in mora vse čas ostati na vrhu naših misli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Karim, za eh, Evropsko združeno levico. Sedaj gospa kolegica Matijas. Hvala lepa, gospod predsednik. Pred enim letom smo bili priča tem tragičnim dogodkom, potresu, cunamiju in potem posledično še jedrski nesreči. Resnično izražamo vse sožalje za tisoči žrtev in njihovih sorodnikov. Se pa moramo iz tega nekaj naučiti. Namreč naučiti se moramo nekaj iz teh naravnih nesreč, ki so potem povezane z jedrskimi elektrarnami temu se moramo seveda izogniti, izogniti se moramo nesrečam te vrste in eno leto po fukušimski tragediji menim, da se še nismo naučili, še vedno gradimo nove jedrske elektrarne, eno leto po tej katastrofi še vedno načrtujemo, predvi, eh, eh, eh, načrtujemo torej postavitev novih jedrskih elektrarn. Ohraniti moramo v mislih, kaj se je zgodilo v Fukushimi, v Nagasakiju konec koncev in v Černobilu. Zaradi vseh teh razlogov moramo znova spodbuditi razpravo, kajti razpravo pravzaprav se ni nikoli niti zaključila. Ves čas se moramo pogovarjati o teh vprašanjih, kar se tiče jedrske energije. Pred nekaj leti so Japonci rekli, da je povsem neizogibna jedrska energija, danes eh, si je številni ne želijo več. E, torej, ugotoviti moramo, kako je s tem. To so vprašanja, ki bodo seveda vplivala še na številne generacije za nami. Tu potrebujemo ustrezno politiko in v Evropi imamo večino javnega mnenja, ki je proti jedrski energiji. Pa vendarle, nič se ne spremeni. Imamo 320 tisoč ubežnikov z tistega območja, 60 tisoč jih ni moglo iti nazaj na japonskem zaradi radiacije oziroma posledic gre še vedno za nevarna območja. Mesta so podrta, so v ruševinah, hiše so kontaminirane, tla so kontaminirana, voda je kontaminirana in tako naprej. V Fukushimo ne morete kar iti na obisk danes, kot na druge kraje, ki so bili porušeni, ali pa tako, kot si ogledujete rimske ostanke v Rimu. Ne, stvari so tam zelo nevarne, razmere so nevarne hkrati vidimo pa tam prave civilizacijske ruševine, ruševine naše civilizacije. Smrtno nevarna tehnologija je bila tukaj uporabljena, uporabljena za prihodne načrte civilizacije in zdaj vidimo, kaj imamo. Japonska, Evropa, ogromno ljudi imamo, ki so danes izrazito proti jedrski energiji. Ni jedrske, ni varne jedrske energije. To ne obstaja. Tudi ni nikakršnih stresnih, obremenitvenih priskusov, ki bi lahko raz, razkrili tisto, kar se je potem zgodilo v Fukushimi. V vsakem primeru je treba paziti na varnost in na človeška življenja. Hvala. Hvala lepa, kolegica Matijas. Skupina EFD ni prosila za čas za govor, vendar gospod Speroni želi spregovoriti za dve minuti. Prosim, beseda je vaša. Eh, Hvala, gospod predsednik. Tragedija v Fukushimi je po Černobilu pokazala, da še vedno ni absolutne varnosti jedrskih centralov. Drži, da sta ta dva primera zelo različna. Kar zadeva Černobil, je šlo za notranji incident, kar zadeva Fukushimo, pa so razlogi bili zunanji. E, potres in cunami, e, neverjetne razsežnosti, torej med največjimi, kar jih poznamo v zgodovini našega planeta, ampak kljub temu, Eh, to povzroči določene dvome, zbuja dvome o varnosti jedrske energije. In nismo tistimi, ki pravijo, da moramo takoj upustiti jedrsko energijo. Nekatere države so sicer za to odločile, ampak mislim, da je potreben poglobljen razmislek o tem. Večkrat je bilo že rečeno, da so eh, pristojnosti v rokah držav članic, vendar tudi Evropski parlament mora pri tem imeti možnost so odločati. Želim pa predvsem izraziti tudi sožalje in solidarnost z vsemi, ki jih je prizadila ta katastrofa. Hvala lepa, gospod Speroni. Sedaj pa za komisijo komisarka Reding, prosim. President. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, minilo je eno leto od tega hudega, od te hude katastrofe na japonskem, ene največjih nesreč tudi civilne jedrske uporabe. Ta obletnica je seveda dobra priložnost, da izrazimo sožalje vsem, ki so utrpeli takšne ali drugačne žrtve in da ugotovimo, kaj smo se naučili in kaj smo storili, kaj smo naredili za jedrsko varnost po tej nesreči. Dolgo pred fukušimsko tragedijo je komisija začela z procesom izboljšanja jedrske varnosti, ravno za željo, da bi imeli dosledno evropsko razsežnost, ki počiva na, te, na visokih standardih. In eh, najprej je šlo tu za direktivo o jedrski varnosti iz leta 2009, ki je sledila potem direktiva iz leta 2011 o upravljanju jedrskih odpadkov. In naj se tu zahvalim Evropskemu parlamentu za konstruktivno vlogo, ki jo je odigral pri sprejemanju teh dveh ključnih dokumentov. Po fukušimski katastrofi je komisija začela z celovito oceno vseh jedrskih elektrarn v Evropski uniji. To je, bil, to je Evropski svet podprl, prav tako je to podprl Evropski parlament. In veste, da, so, da obremenitveni testi potekajo od junija 2011 naprej, da za nje obstaja skupna evropska metodologija. Natančno sem poslušala te, to, kar je povedala gospa Harms. In uh, naj vam v odziv povem tole, oziroma nje, nje, to, kar je povedala, bom pred, prenesla svojim kolegom v Bruslju. Vseh 14 držav, ki imajo jedrske elektrarne in eh, Litva, ki uh, razgrajuje svoje objekte, sodelujejo. Vsi ti, so, vsi ti sodelujejo in pripravljajo nacionalna poročila, ki bodo zdaj predmet preverbe veste, da se za eh, metodologijo obremenitvenih preizkusov eh, zanimajo tudi druge države, Švica naprimer in Ukrajina. In eh, ti, te preverbe, peer reviews in njihovi rezultati bodo, do, bodo znani do konca aprila, končni rezultati pa predstavljeni strani gospoda Oettingerja konec junija letos na svetu. In gospod Oettinger me je prosil, da uh, vam povem, da je in da bo na voljo za razpravo tudi seveda z Evropskim parlamentom o tej tematiki. Kar se tiče rezultatov obremenitvenih preizkusov, ti naj bi prinesli eh, objektivn pregled jedrske varnosti v Evropski uniji, hkrati pa naj bi pomenili osnovo tako za zakonodajne kot nezakonodajne predloge, ki jih bo komisija predstavila na njihovi podlagi za izboljšanje jedrske varnosti. Bistvena področja za izboljšanje so tehnične zahteve za varnost, upravljanje jedrske varnosti in pa seveda pripravljenost in odzivnost na uh, urgentne dogodke. Vse to je zelo pomembno, ti, ti, te zadeve so pomembne v obremenitvenih preizkusov in uh, svet se bo s tem ukvarjal, prvi rezultati skupine, ki se s tem ukvarja, pa bodo predstavljeni prav tako junija letos v poročilu, oziroma to poročilo bo dodano k poročilu komisije, ki bo predstavljeno komis, eh, k svetu in parlamentu junija 2012. Veste, da je izvajanje ustreznih uredb seveda nacionalna pristojnost. Toda, spremljanja in nadzor in poroč, eh, mehanizmi poročanja pa so nekaj, kar mora biti vzpostavljeno zato, da bomo resnično zagotovili ustrezno ja-, varnost in javnost teh podatkov bo tudi zagotovilo, da bomo sprejeli vse potrebne korake, da zagotovimo varnost. Komisija bo tukaj zelo natančno spremljala celoten razvoj dogodkov. In konec koncev, okrepiti je treba tudi varnostno kulturo in pripravljenost na izredne dogodke, ne le v Uniji, po celotnem svetu. Obremenitveni preizkusi že delujejo kot mednarodno merilo eh, in komisija je že vse čas, že od samega začetka, vključila tudi sosedne države, ravno zato, da ne bi ostale osamljene, ampak da bi se varnostna kultura dejansko širila tudi onkraj naših meja mednarodno sodelovanje, še posebej v okviru eh, mednarodne atomske eh, agencije, je danes še bistveno bolj pomembno in komisija želi tukaj prispevati tudi z eh, prenovo konvencije o jedrski varnosti, ravno zaradi tega, da bomo bolje pripravljeni in da bomo bolje izvajali in da bomo bolje pripravljeni na takšne dogodke. Hvala lepa, pravi podpredsednica. S tem zaključujemo razpravo pod uh, točko o nesreči v Fukushimi. Zdaj pa imamo skupno razpravo o enakosti spolov.